I would like to ask everyone to sit down and to start the vote because we Prosim vse, da se posedete na svoja mesta, tako da bomo lahko začeli z glasovanjem. Wow. <laughs> all, we would like to welcome uh, the ECO members and also. Tako pozdravljamo člane odbora Ekon in Libe in tudi oba predsednika teh odborov. Nekdo želi besedo? Merci. Merci. Merci, Merci, je... simple... Hvala, gospod predsedujoča. Kolegom iz ELS ki so člani odbora Ekon, sem želela povedati, da, sem želela povedati, da mora slediti kolego Karinšu. Ja, to je res pomembna informacija. No, preden začnemo s glasovanjem, bi rada pomenila še dva popravka na glasovalnem seznamu. Um, gre za končno verzijo seznama od včeraj zvečer, najprej gre za kompromis B e, in pa ustni, torej gre za ustni predlog spremembe zelenih v zvezi z odstotki. To so sedaj podprli tudi SD in zeleni. če bo ustni predlog spremembe sprejet ali zavrnjen, potem 214, 215, 220 in 221 postanejo kot posledica brezpredmetni. Ste me lahko spremljali? Sedaj pa še ustni predlog spremembe v zvezi z kompromisom B. Gre za ustni predlog spremembe skupine ALDE o pridruževanju družinskih članov. O tem bomo glasovali pri kompromisu B in to je bilo napačno označeno kot 9.13. To sporočam vsem, predvsem pa tistim, ki nakazujejo, kako naj skupine glasujejo. sedaj bomo imeli še testno elektronsko glasovanje, preden začnemo z glasovanjem za res, kajti sedaj je v dvorani zelo veliko poslancev. Prosim vas za testno elektronsko glasovanje, lahko glasujete. It is not now. There is, there is a problem. It was a very wise advice to. Yeah? Uh, so, sorry, my, my machine. Oprostite, moja glasovalna kartica ne deluje. Ja, problem je v tem, da trenutno celoten sistem ne deluje, pravi predsednica. Zaprosite, bomo morali za pomoč, potem pa bomo videli, če delajo posamezne glasovalne kartice ali ne. Sedaj lahko poskusite še enkrat. Še vedno ne dela. We are calling for the technician we hope it will be corrected otherwise it will be a disaster not to uh, go on prosimo za tehnično pomoč če ta problem ne bo rešen potem bo to prava katastrofa uh, Prosim, počakajte. Tehnik prihaja in bo skušal rešiti problem.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 Chair, uh, I think uh, the I think there is a clear inter Predsedujoča, mislim, da, igralniš, da se igralniška industrija tukaj poigrava z našim uh, sistemom za glasovanje. Saj ste videli, koliko lobiranja je bilo tukaj. Ja, lahko tukaj kujemo različne teorije zarote ampak še vedno upam, da bo sistem kmalo začel delovati. Then I think all of the conspiracy theories might be <laughs> valid. Jaz gleda, da vse te teorije za ruteri zdržijo. That Libya is libe is the committee dealing with conspiracies different conspiracies so therefore uh, No, veste pa, da je Libe tisti odbor, ki se ukvarja z teorijami zarote. Uh, ja če imate kakšno dobro idejo kako popraviti sistem vas eh, z veseljem vabim k besedi. Ali lahko začnemo glasovati z dvigovanjem rok mogoče? Eh, ja, prosila bi za nekoliko več potrpljenja, kmalo bomo izvedeli, ali bo možno popraviti sistem ali ne in potem se bomo odločili, kaj narediti. Ravno kar smo dobili informacijo, da bodo resetirali celoten sistem in to bo trajalo pet minut. Mislim, da je bolje, da počakamo pet minut. Eh, če ne, bo vladala zmeda, če se bo vse skupaj pokvarilo med glasovanjem. Ja, skušajte izkoristiti ta eh, čas za klepet z kolegi iz drugih odborov in ko bo sistem popravljen, bomo začeli z glasovanjem. Now, uh, we might have the test vote, electronic test vote. At Tako sedaj lahko spet uh, poskusimo s testnim glasovanjem, s poskusnim elektronskim glasovanjem. Lahko glasujete. Now, what, what do we have?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 vaša kartica deluje ali ne. Ja, no, še dva glasova manjkata, še en. Kar pritisnite. Kar pritisnite na kartico in gumb, še vedno manjka en glas. Ste vsi preverili? svoje kartice. Moja deluje. Konec glasovanja. Sedaj pa je v redu. Tako da lahko začnemo z glasovanjem. Biti moramo zelo učinkoviti. Kompromis minus AA. Zeleni zahtevajo glasovanje po delih, prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del. Za, proti. Bomo to preverili elektronsko. Konec glasovanja. Petintrideset za, sedemindvajset proti, sprejeto. Kompromis A. Prvi del. Za. Proti. Vzdržani. sprejeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Tretji del za. Proti. Vzdržani bomo to preverili elektronsko. Ja, skost. Konec glasovanja. dvaintrideset trideset proti sprejeto četrti del za proti vzdržani. Glasujemo o četrtem delu. Torej, še enkrat, kdo je za četrti del? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Prosim, dvigujte roke, kajti veliko vas je v celotni dvorani. Sto štiriinosemdeset. Kdo je za? Proti? Stržani? Zavrnjeno. 187. Oziroma 188 se popravlja predsedujoča. Kdo je za? Predlog spremembe 188. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. 201. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 202. Kdo je za? Proti? Zdržani? Bomo to preverili elektronsko. Predlog spremembe 202. Ja, skrost. Konec glasovanja. 30 proti 33 zavrnjeno. Sedaj pa trije ustni predlogi sprememb pri kompromisu B. Tradicija odbora Ekon je, da začnemo z ustnimi predlogi spremembe. Prvi, kdo je za? kdo je proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Konec zasovanja. Sedemindvajset za, šestintrideset proti, zavrnjeno. Drugi ustni predlog spremembe gre za ustni predlog spremembe skupine GUE, zelenih in eh, socialistov. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Ustni predlog spremembe številka 3 skupine ALDE. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. Sedaj pa kompromis 3. Oziroma, ustni, oziroma celoten kompromis z upoštevanjem teh ustnih predlogov sprememb. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj gremo dve strani naprej in glasujemo o 225. Vsi ostali predlogi sprememb so postali brezpredmetni. Glasujemo o 225. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno? 226. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 227. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 228. 233 je naslednji predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Vstržani? Zavrnjeno. Dobro, bomo to preverili elektronsko. Konec glasovanja. Petindvajset za, osemintrideset proti zavrnjeno. Kompromis C je naslednji. Kdo je za? No. Just a minute, we are checking because there are many falling. Compromise C in favor, in favor once. Kompromis C. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Kompromis D je naslednji. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E. Začeli bomo z ustnim predlogom spremembe. Prvi del ustnega predloga. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Lahko preverimo, ampak mislim, da je bilo to jasno zavrnjeno. Ampak vseeno, dajmo to elektronsko preveriti. Konec glasovanja. 23 za 39 proti. Ustni predlog spremembe 3. Kdo je za? Oprostite, najprej ustni predlog spremembe dve se popravlja predsedujoča. Za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Sedaj pa celoten kompromis. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto.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 Sedaj smo na 15. strani. Kompromis F. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Dvesto enainsedemdeset, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. Dvesto enainsedemdeset. Prav, bomo to preverili elektronsko. 271. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno z tesno večino. Kompromis G v zvezi z osmim členom. Kdo je za? Proti? vzdržani. Sprejeto. Dvesto tri in osemdeset drugi del. Kdo je za? Za. Proti. Stržani. Bomo to preverili elektronsko. konec glasovanja. Zelo jasno zavrnjeno. 285. Kdo je za? Proti? Stržani? Zavrnjeno. 287. Kdo je za? proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis H. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis I, ki se nanaša na deseti člen. Začeli bomo z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. In pa glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In pa še drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis J je naslednji. Začeli bomo z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? Bomo to preverili elektronsko ali bomo glasovali o 301 ali ste to kar preskočili, gospa predsedujoča. Ja, na mojem listu piše, da ta postane brezpredmeten, če je sprejet kompromis I. Torej smo ga pravilno izpustili. Sedaj pa kompromis G, pravi predsedujoča. Lahko glasujete. Konec glasovanja. za 27 proti sprejeto. Sedaj še drugi predlog, ustni predlog spremembe, kdo je za? Proti. Bomo to preverili elektronsko gre za drugi ustni predlog spremembe. Konec zasovanja. Gospa predsedujoča, kje smo? Kajti jaz mislim, da vem, kje smo, ampak uh, nisem čisto prepričana. Ja, kompromis G oziroma kompromis J se popravlja predsedujoča. Glede na tradicijo drugega odbora smo začeli z ustnimi predlogi sprememb. Najprej torej glasujemo o ustnih predlogih sprememb, sedaj glasujemo o drugem in na to bomo glasovali o celem kompromisu. Kot sem povedala na začetku, imajo različni odbori različne navade. Zato smo tukaj začeli z ustnimi predlogi sprememb in potem, ko vemo, kakšen je izid glasovanja pri ustnih predlogih spremembe, glasujemo še o celotnem kompromisu. Sedaj glasujemo o drugem predlogu spremembe. Gospod predsedujoče, na naših seznamih ni nobenega drugega ustnega predloga sprememb.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 Ja, moramo se pač prilagoditi različnim sistemom. Nam sedaj vsi sledite. Gre za glasovanje po delih pri kompromisu J. Prvi del. Kdo je za? Po ustnem predlogu spremembe bomo pa glasovali še o celem kompromisu. glasovali smo za oba ustna predloga, sedaj pa glasujemo o kompromisu v dveh delih, sedaj glasujemo o prvem delu. Kdo je za? Prvi del kompromisnega predloga spremembe. Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Jasno sprejeto. Sedaj pa še drugi del kompromisa. Za? Proti? vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa kompromis K, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog šmembe 309, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 310. Kdo je za? Proti? Ustržani? Zavrnjeno. Kompromis L. Spet imamo glasovanja po delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto in še drugi del za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Compromise L, uh, second part. Kompromis L, drugi del. Konec elektronskega glasovanja. Ja, tukaj gre res za različne teorije zarote. Konec glasovanja. 34 za 28 proti sprejeto. Naslednji predlog spremembe je predlog spremembe 321. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis M. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Jasno sprejeto. 329 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo to preverili elektronsko. 329. Lahko glasujete. Konec zasovanja. 30 proti 30 zavrnjeno. Kompromis N. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 339. Kdo je za? Kdo je za 339 proti? Vzdržani zavrnjeno. 340. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. Juri 23. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Naslednji je Dve do pet smo že glasovali, tako da sedaj glasujemo o 352. Kdo je za? Proti? vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Sklost. Konec glasovanja. devetintrideset za enaindvajset proti sprejeto sedaj pa kompromis o spet bomo začeli z ustnimi predlogi spremembe kdo je za proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa še enkrat glasovanje po delih o kompromisu. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. In še drugi del, za? Proti, vzdržani, sprejeto. sedaj pa veliko predlogov spremembe postane brezpredmetnih, sedaj pa še 244 drugi del. Kdo je za? 244 drugi del. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 58. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis P za, proti, vzdržani, sprejeto, potem jih veliko postane brez predmetnih. Naslednji je kompromis Q za, proti, vzdržani, sprejeto. šest strani morate preskočiti. Kompromis Q v zvezi z eh, členi 31 do 33 in 37. Spet začnemo z ustnim predlogom spremembe ELS-a. Kdo je za? Proti? Ustržani? Jasno sprejeto. Sedaj pa še kompromisni predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Ustržani? Ustržani? sprejeto. Naslednji predlog spremembe je 224. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. bomo to preverili elektronsko. Konec glasovanja. za, 21 proti sprejeto. 428. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. No, to znova vrsta predlogov sprejem, ki so brezpredmetni. Kompromis R. Ampak imamo različne številke strani. Kompromis R, torej, kdo je za? Gospod predsedujoča. Mislim, da moramo glasovati v prilogu sremenbe 154, 154, ker ustni predlog sremenbe ni bil sprejet. Še enkrat, 154. Ali nam lahko pomagate najti ta predlog spremembe? Gre za člen 27a. Long, long Article... To je daleč nazaj. Počakajte malo. Yes. Uh, yes, uh, we, we placed it uh, later because. Uh o tem bomo glasovali pozneje, če se ne motim. Ustni predlog spremembe. Posvetovanja še vedno potekajo, kot vidite, gospod Orvalc. In eh, večina meni, da moramo o tem glasovati, popolnoma pravimo, da je hvala. To je predlog spremembe, ki je pred 432. Gre za eh, predlog spremembe 154, ki se nanaša na člen 27a, novi člen 27a, predlog spremembe 154 torej. Stran pa je odvisna od vašega glasovalnega seznama. Kdo je za? Počakajte, mislim, da še niso vse skupine našle tega priloga spremembe. Kdo je proti? Vzdržanje jasno zavrnjen. Ampak hvala, da ste nas spomnili, da moramo o tem glasovati. Naslednji je kompromis R. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. Naslednji predlog srembe je 444 in pa 445. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, zavrnjena sta. Preverimo. Prav, bomo preverili. 444 eh, in 445 torej. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. da zavrnjen. 24 glasov za in 33 proti. Preglasujem je 450, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, preverimo lahko, ni bilo ravno jasno. Glasujemo. Konec glasovanja. 31 za, 28 proti, sprejetje. 451, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. 449, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 452, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. 78. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Na to moramo naslednjega preskočiti. In smo pri 79 ter 935. Gre za enaka priloga spremembe. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeta sta. 453. Kdo je za? Kdo je proti? vzdržani, zavrnjen. 455, ne. 454, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa 455, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, zavrnjen. Ne, preverili bomo. Prav. 455 elektronsko preverjamo. Konec glasovanja. Poglejmo. Jasno sprejet. 38 glasov za, 21 proti. Naslednji je kompromis S. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. Štiristo petinšestdeset. Kdo je za? Pravi imate. Enaka sta tako, da 465 in 466. Kdo je za? Kdo je proti? vzdržani, zavrnjena sta. 467, kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da lahko preverimo še elektronsko. 467, torej. Konec glasovanja. sprejete. 37 glasov za in 21 glasov proti. Lepo bi bilo, če resnično dvigate roke, eh, tako da bomo jasno videli, kakšni so rezultati glasovanja. 468, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. Da, lahko preverimo. Konec glasovanja. 30 za, 18 proti sprejete. Ni ravno velika večina, ampak vseeno. 4, 6, 9, 469, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Sprejet. 80, kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejet. Predlog sprememba 470, kdo je za? Kdo je proti? vzdržani. Preverili bomo. Preverjamo še elektronsko. Konec glasovanja. 28 za, 29 proti. Zavrnjen. 471, kdo je za? Kdo je proti? vzdržani? Bomo preverili. Preverjamo 471. Verjetno je razmerje podobno kot pri prejšnjem. Konec glasovanja. 30 za, 25 proti. Sprejete. 472, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, zavrnjen. 473, kdo je za? Kdo je proti? Vstržani. Preverili bomo. Preverjamo elektronsko. 473 elektronsko. Konec glasovanja. Prav prosim, dvigujte roko, rezultat je zelo jasen, ampak prej eh, glede na roke ni bil. 4, 7, 4, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjene. Na osnovi rok, ki sem jih videla v zraku. Lahko pa preverjamo, ampak prosim, dvigujte roke, drugače bo vse skupaj trajalo predolgo. Preverjamo konec glasovanja. 34 za, 23 proti, sprejete. 475, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 81, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejet. 82, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejet sprejet. Kompromis T, ki pokriva tudi predloge srednje 83 ter 476 do 478, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejetje. Sedaj pa bomo skočili na 937 in pa predlog srembe 479. Kdo je za? kdo je proti, vzdržani. Preverili bomo še elektronsko. Group, not... Približno polovica skupine, ampak tesno je bilo. Konec glasovanja. 31 za, 25 proti sprejet. Oziroma sprejeta. 84, kdo je za? Kdo je proti? vzdržani. Težava je ta, da ne vidim veliko rok v zraku. To je dolgo eh, glasovanje, tako da vas razumem, ampak preveriti bomo morali elektronsko. Glasujemo o predlogu SREMB 84. Konec glasovanja. Zapisane. 37 glasov za in pa 20 glasov proti. Razlika je velika, ampak pri dvigu rok resnično ni bilo jasno. 85, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, spred, deve 38, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, spred, deve 39, kdo je za, proti, vzdržani, spred, 480, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 481, kdo je za? Proti? Vzdržani, preveriti bomo morali. Preverjamo 481. Konec glasovanja. 27 glasov za, 29 proti zavrnjenje. Kompromis U. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Spred. Štiristo triindevetdeset, kdo je za? kdo je proti, vzdržani, zavrnen. Še enkrat bi vas rada spomnila, da imamo tolmačenje na voljo še 10 ali pa 12 minut, tako da bomo poskušali končati, v nasprotnem primeru pa bomo morali nadaljevati brez tolmačenja. 940, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 494, kdo je za kdo je proti, vzdržani. Na hitro bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sedemindvajset za, devetindvajset proti zavrnjenje. Štiristo petindevetdeset kdo je za? Proti vzdržani, spred. 496, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 497, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 498, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 499 in pa 88. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 500. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 501. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, zavrnjen. 502. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. Preverili bomo. Konec glasovanja. 23 za, 32 proti, zavrnjenje. 500. 3. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. 504. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. 505. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 89. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. Kompromis v. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejet. 515. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Preverili bomo. Preverjamo 515. Konec glasovanja. Štirindvajset za, devetindvajset proti, zavrnjenje. Petsto šestnajst. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Preverili bomo. Pet, ena, šest, torej elektronsko preverjamo. Konec glasovanja. 32 za, 21 proti, sprejet in to je jasno. 517, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Zavrnem. 447, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnem. 520, kdo je za? Ne, 5.1.9, o tem smo glasovali skupaj eh, z 244, tako da smo pri 520. Kdo je za? Proti? Ustržani? Zavrnjen. 521. Kdo je za? Proti? Ustržani? Zavrnjen. 522. Kdo je za? Proti? Ustržani? sprejet. Sedaj pa priloge. 523, kdo je za? In pa 524, pravi imate. Kdo je za? Kje so roke? Proti? Ustržani? Sprejeta sta. Na osnovi rok. Na podlagi rok. 525 in pa 526, kdo je za? proti vzdržani sprejeta. 527 in 530. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani sprejeta. 528. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. 529. Kdo je za? Proti? vzdržani, preverili bomo. Preverjamo 529. Konec glasovanja. 30 za, 22 proti, sprejete. 531, kdo je za? Proti, vzdržani, preverjamo prosim, sledite glasovanju in dvigajte roke, ker je drugače težko slediti vašim rezultatom. Konec glasovanja. 30 za, 22 proti. 532. Jasno je, ampak ko ste dvignili roke, ni bilo tako jasno še enkrat. 532. Kdo je proti? vzdržani spred. 533, kdo je za, kdo je proti, vzdržani spred. 92 in 9, 42. Pravo, preverili. Preverjamo 533, ampak prosim, dvigujte roke. Konec glasovanja. 33 za in 21 proti. 92 in 9, 42 skupaj. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeta sta. 9, 43, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 534, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverili bomo. Mislim, da je sprejet, ampak vseeno bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejet 32 za, 20 proti. 535, kdo je za? Proti. Sprejet. 536, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. Prav srembe 93, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Pet 139 in 540 skupaj, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejeta sta. 542, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejeta. Sprejet. Juri 30, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen. 544 je naslednji, ker smo v prejšnjem že glasovali. Do za. Kdo je proti? Vzdržani, zavrnjen. Kompromis dvojni ve. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejet. Sedaj pa navedbe. 94. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 95. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 96. Kdo je za? proti, vzdržani, spred, 97 glasov za, proti, vzdržani, spred. Kompromis X, to so že uvodne izjave, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 99 glasov za, proti, vzdržani, spred. 100. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen, 101. Preverimo, prav preverimo predlog srednjo mesto. Konec glasovanja. 26 za, 23 glasov proti, spred. 101. Kdo za? Kdo proti? Vzdržani, spred. Prav srednjo med dve. Kdo za? proti vzdržani spred. 102. Kdo je za? Proti vzdržani spred. 103. Kdo je za? Proti vzdržani spred. 92. Kdo je za? Proti vzdržani spred. 93. Kdo je za? Proti vzdržani spred